komisiji. 18. maja sem vas obvestil o tem, vrsta poslancev je namreč umaknila svoj podpis. To informacijo najdete tudi na spletni strani plenarnega zasedanja. Tako ni več ene desetine poslancev, zato je ta predlog brezpredmeten in s tem je ta postopek zaključen. Herr Schaffhauser, gospod Schaffhauser. V zvezi s tem? A, a, a se suže, le, le signature... Podpisi so bili vloženi, torej to je bil popolnoma uh, pravilen akt. Uh, in v nekem hipu je prišlo do umika. To pomeni, da smo v nekem eh, pravnem vakumu. Torej, kakšna je sodna praksa na tem področju? Torej, formalizem je bil ohranjen, torej vse, kar je bilo opravljeno na formalni ravni, je bilo pravilno in zakaj v tem eh, primeru vas. da uh, zakaj uh, potem ne moremo uh, imeti te uh, rezolucije, uh, rezolucije v zveri z endoktrinimi motilci. Hvala lepa. Ravnali smo tako, kot je potrebno. Kdor podpiše nek predlog, lahko do konca postopka svoj podpis tudi umakne. In če nekdo umakne podpis, potem lahko v skladu s členom 169 ta podpis takoj nadomesti nekdo drug s svojim podpisom. In ker ni bilo nadomestnih podpisov, večine, zahtevane večine ni bilo več. S tem pomeni, da je ta predlog brezpredmeten. O tem ste bili obveščeni vsi, zato da bi lahko umaknjene podpise nadomestili s podpisi drugih. To informacijo so dobili vsi poslanci v parlamentu. Potem 23.